Tudi opoldne prihodnje zasedanje začnemo jutri v sredo 20. april 2009 od 9. do 12. in od 15. do 19. ure in potem od 20. do polnoči.